obrazložitve glasov. Tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, da to storite tiho in mirno, zato da mi lahko začnemo z obrazložitvijo glasov. Doamna Morvaj Kristina. Gospa Morvaj. hvala lepa nekaj težav sem imela z mikrofonom finančne storitve in uredba z tega področja sama sem glasovala za poročilo zdi se mi izjemno pomembno da se finančne storitve obravnavajo v okviru stroge zakonodaje. Kot mačarki je to zame zelo pomembno, namreč na dnevni osnovi sem priča temu, kako se kršijo pravice potrošnikov v bankah. Na tisoče mačarskih državljanov se je pritoževalo naprimer nad, dolg, nad posojilom, ki so ga vzeli v tuji valuti. Te zadeve je treba urediti. Banke še vedno usiljujejo določene storitve, kartice in tako naprej, čeprav je prišlo naprimer do precejšnjih težav takrat, ko smo obravnavali te zadeve tudi v okviru menjalnih tečajev in to na svetovni ravni. gospodine predsjedniče mūsdienu ekonomika vairs nav iet. Hvala lijepa gospod Mamikins. Težko si predstavljamo današnje gospodarstvo brez elektronskih transakcij v primerjavi s starimi časi, ko je bilo možno plačati na roko. Sodobna družba uporablja finančne elektronske transakcije vedno bolj pogosto, zato potrebujemo tudi pravna načela, ki urejajo to vrstne elektronske transakcije. Bolj natančna kot bo zakonodaja, lažje bo vse skupaj upravljati in bolj gotovo bo. Potrebujemo pregleden sistem, tako da bomo na notranjem trgu lahko oblikovali elektronske transakcije in poslovanje. Se pravi, da moramo standardizirati transakcije, potem urediti tudi plačila posrednikom. To je zelo pomembno za gospodarstvo v Evropski uniji, pa tudi za zaupanje državljanov. Hvala lepa, gospod Polčak. Děkuji, pane predsedo, za udelenje slova. Ja. Hvala lepa, predsedujoči. Sam sem podprl ta predlog, to poročilo kolega Tajanija. Če želimo spostaviti trg na področju elektronskih transakcij in sočasno zaščititi tudi potrošnike, moramo nekaj storiti na tem področju. Tisti, ki uporabljajo to vrstne storitve in proizvode, so ranljivi, zato moramo te posameznike zaščititi. Sam sem podprl ta predlog, potrebujemo enotno območje tudi za to vrstna plačila poskrbeti moramo za varnost. Govorili smo o elektronskem plačilnem nalogu, potem o delovanju na kapitalskem trgu. To so zelo pomembna orodja tudi za naše potrošnike in potrošnike bi morali z njimi bolje seznaniti. To vrstni instrumenti bi morali poenostaviti delovanje. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem za poročilo. Gospod Tajani je opravil odlično delo. Mislim, da smo s tem veliko pripomogli k napredku na tem področju. Vse več transakcij poteka vsak dan, tudi čez mejne transakcije. Mi potrebujemo jasna pravila, če želimo vse skupaj ustrezno izvajati. V moji državi obstaja veliko malih in srednje velikih podjetij. Tudi nova se vzpostavljajo in ti MSP-ji bodo v prihodnje prodajali svoje blago tudi preko interneta zato moramo poskrbeti za to, da bo notranji trg okrepljen. Želimo si, da bi te transakcije dobro potekalo. Hvala. Pospišil. Hvala lepa, gospod Pospišil. Pekne, pane predsedo, ja sem na tento. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam sem glasoval za predlog. Povečati je treba očinkovitost elektronskih transakcij, zlasti čezmejnih transakcij v Evropski uniji. To je pomemben vidik pri oblikovanju notranjega trga. Včeraj smo se pogovarjali o boljšem sodelovanju na področju pravosodja, o tem, da moramo povezati digitalne trge, da moramo omogočiti tudi trgovino z blagom preko interneta. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali čim hitreje oblikovati notranji trg v Evropski uniji. Vse, kar smo storili do sedaj, k temu prispeva. Želim si, da bi se lotili tudi elektronskega plačila posameznih zahtevkov, ker se s tem znižajo pristojbine. Tudi bančne pristojbine se s tem znižujajo, pomembno je, da osebne podatke zaščitimo na čim boljši način, tudi ko gre za vsakodnevno poslovanje z bankami. Predlog je dober, hvala. Eh, hvala lepa. Prehajamo na resolucijo, ki se nanaša na hipotekarno zakonodajo in tegane finančne instrumente v Evropski uniji. Primer Španije, gospa Morvaji. Mikrofon.

odstotkov družin izgubi svoj dom zaradi to vrstnih posojil. Tudi pri nas tisti, ki so vzeli posojilo v tuji valuti, ne bodo več upravičeni do moratorija, kar pomeni, da bodo posamezniki izgubili svoje domove. Če želimo to preprečiti, bi morali pozvati odvetnike in nevladne organizacije, da preberejo to poročilo, ki ga bom objavila tudi na svojem Facebook računu. Eh, eh. Gospoda Urbana Krespa ni v dvorani, gospod Mamikins. Hvala, predsedujoči. Kaj se je dogajalo v zadnjih desetih letih v številnih državah? Zaradi recesije je prišlo do situacije, v kateri so posamezniki bili nezmožni vrniti posojilo, ki so ga vzeli za nakup vozila ali hiše oziroma stanovanja. Posojilo jemalci bi morali imeti možnost, da odplačajo svoje posojilo, vendar je to nemogoče, če okoliščine za to niso ugodne. Ljudje enostavno niso več zmožni odplačati posojil. Človekove pravice se nanašajo tudi na pravico do strehe nad glavo. Potrebujemo ustrezno reformo na področju hipotekarne zakonodaje, tako da bo zakonodaja omogočila posameznikom, da odplačajo posojila, ki so jih vzeli. Gospod Polčak. Hvala lepa, predsednujoči. Javno bi rad povedal, da nisem podprl tega poročila. Zakaj ne? Zato, ker se mi zdi, da gre tu za nacionalni problem, za nacionalno vprašanje, ki se je preneslo na evropsko raven, ne da bi pri tem vsaj skušali oblikovati skupno evropsko stališče, kar ni prav. 600 tisoč oseb v Španiji je izgubilo svoje nepremičnine zaradi tovrstnih hipotekarnih posojil in zaradi delovanja bank. Razumem, da obstajajo tudi težave, naprimer zaradi preferenčnih deležov in tako naprej. Razumem pa, da se je vlada v tej državi znašla v težavah tudi zaradi tega, ker odpravlja težave, ki so jih za seboj pustile predhodne vlade. Tega predloga pa kot rečeno ne podpiram. Hvala lepa. Sedaj pa Prehajamo na resolucijo o smrtni kazni, gospa Morvaj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na mačarskem je smrtna kazen veljala do leta 90 oziroma 91. Sama sem bila profesorica na univerzi, poučevala sem kazensko pravo in tudi procesno pravo. S študenti smo skupaj odšli na obravnave, kjer je bila razglašena smrtna kazen. V tistem obdobju smo skupaj s študenti bili priča temu, da so ljudi obsodili na smrt. Obiskali smo tudi zapore. Tam smo se srečali z ljudmi, ki so bili obsojeni na smrtno kazen. S tem posamezniki sem se srečala, zato sem v nekoliko težavnem položaju. Ne morem reči, da podpiram smrtno kazen, ne želim si namreč, da bi ljudi ubijali v mojem imenu. Kot odvetnica pa sem priča tudi temu, da zopr otroke in številne druge ranljive osebe storijo res grozljive zločine, zato se moramo o smrtni kazni vse pogovoriti. Hvala lepa, gospod Pospiš. Podpožet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 sa rezolvat no interpretation in check e Kot kaže, ni bilo tolmačenja v češčino. Can... In... Okay. Okay. Očitno sedaj vse deluje, tako da izvolite še enkrat od začetka. Uh, no, Kolega, prosil sem vas, da še enkrat začnete. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj še enkrat ponovim. Glasoval sem za ta predlog zato ker se mi zdi, da Evropska unija kot mednarodna institucija, ki brani človekove pravice po svetu in ki stalno govori o človekovih pravicah in kršenju človekovih pravic po svetu, mora biti tista, ki se bori proti smrtni kazni. 58 držav na svetu še vedno izvaja smrtno kazen, v nekaterih državah se smrtna kazen izvršuje na barbarski način, naprimer v Iranu, Saudski Arabiji, na kitajskem, to so države, kjer pogosto uporabljajo smrtno kazen. Danes dopoledne smo govorili o mladem disidentu, ki so mu naložili brutalno smrtno kazen v Saudski Arabiji. Mi bi se morali zauzemati za odpravo smrtne kazni, ponavljati moramo, da obstajajo alternativne rešitve za smrtno kazen, naprimer do zaporna oziroma do življenjska zaporna kazen. Hvala lepa, gospod Mamikin. Ja Hvala lepa. Vsak posameznik mora imeti pravico do življenja, istočasno pa morajo obstajati zakoniti načini, kako posameznika, ki je storil zločin, kaznovati za to, da naprimer posameznik odplača svoj dolg družbi. V primeru smrtne kazni takšno vračilo oziroma poplačilo ni možno. Vedno obstaja možnost, da je bil posameznik po nedolžnem obsojen in če ga usmrtimo, ne bomo mogli več tega popraviti. V svetu se je povečalo število izvršenih smrtnih kazni, kar je grozno. Še posebej v luči tega, da številni na smrt obsojeni kaznivega dejanja sploh niso zagrešili. Gospod Kelly. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam sem glasoval za to poročilo. Dobro je, da se vedno večje število držav odreka smrtni kazni. To je še posebej pomembno v Evropski uniji. Mi se sploh ne bi smeli pogovarjati o tem, da bi ponovno uvedli smrtno kazen. Res je, da posamezniki storijo tudi zelo grozljiva kazniva dejanja, vendar se mi zdi, da bi morali tudi v takšnih primerjih odreagirati civilizirano, tudi tem posameznikom bi morali omogočiti uživanje človekovih pravic. Kot smo slišali, pogosto so bili obsojeni na smrtno kazen tudi posamezniki, za katere se je kasneje izkazalo, da zločina niso storili. Človekova pravica vseh na tem svetu je, da jim nihče ne sme naložiti smrtne kazni in jih usmrtiti. Hvala lepa, gospa Makovej. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sama sem proti smrtni kazni. V letu 2014 je umrlo 2500 oseb zaradi izvršene smrtne kazni. Vsak dan ljudi obsodijo na smrtno kazen tudi zaradi manjših kaznjivih dejanj, tudi v primeru, ko so posamezniki zgolj želeli uveljavljati svoje pravice, jih obsodijo na smrtno kazen, naprimer, če nekdo protestira. V primeru Alija Mohameda Al-Nimra iz Saudske Arabije je šlo prav zato. Saudska Arabija je država, v kateri izvajo zelo stroge kazni tudi v primeru manj resnih kaznjivih dejanj in ljudem, naprimer, sekajo roke, noge in tako naprej, ali smo v srednjem veku ali v 21. stoletju. Hvala lepa, gospa Šojdrova. Hvala lepa. Evropska unija je proti smrtni kazni. Tudi države članice bi se morale k temu zavezati. Govorimo o splošnih načeljih, naprimer o tem, da je človekovo življenje vredno. V letu 2020. 2014 so usmrtili 2466 oseb. Večina od teh ljudi je bila smrčena na kitajskem. Sama sem podprla ta predlog, ne zato, ker si želim, da bi evropske vrednote izvažali v druge države, temveč zaradi tega, ker se smrtno kazen zlorablja tudi v politične namene, tudi zato, da se preganja politične nasprotnike. Uporablja se jo tudi zopr tiste, ki so drugače spolno usmerjeni ali imajo drugačno versko prepričanje. Vesela sem, da smo to besedilo sprejeli. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo resolucijo. Izkušnje pridobljene iz katastrofe rdečega blata na Mačarskem. Gospa, gospa Morovaj.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 Mislim, da se ne bi smeli ozirati v preteklost, ozreti bi se morali v prihodnost, se osredotočiti na preventivo, zato da se nekaj podobnega ne bi zgodilo v prihodnje. Če želimo delovati preventivno, se moramo nekaj naučiti iz te tragedije. Odkriti je treba, kdo je odgovoren za te dogodke. Prav zaradi tega, da se izpostavi tiste posameznike, ki so bili za to nesrečo odgovorni, enako kot to počnemo naprimer v primerih, ko nekdo stori kaznivo dejanje. Gospod Pospišić. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred petimi leti je Mačarska doživela veliko industrijsko in naravno katastrofo. Deset oseb je umrlo, 150 jih je bilo ranjenih. Sam sočustvujem z družinami na Mačarskem. V Evropi smo v zadnjem obdobju bili priča večjim naravnim katastrofam. V letu 2002 v Galiciji, naprimer, kjer je prišlo do razlitja nafte stankarja, takrat na srečo nihče ni umrl. Dejstvo je, da naravnih nesreč ne moremo predvideti včasih do nesreč pride zaradi tega, ker ljudje kaj spregledajo. Veliko je odvisno tudi od tega, kakšna pravila veljajo, naprimer za skladiščenje nevarnega materijala. Zato moramo paziti, da ljudje niso preblizu takšnih krajev. Hvala lepa, gospod Balco. Hvala lepa. Pred petimi leti je Mačarsko prizadela največja industrijska katastrofa v vsej zgodovini. Gre za katastrofo rdečega blata. Odbor za okolje je zastavil ustno vprašanje svetu in komisiji. Šlo je za zelo specifično vprašanje, kako bo komisija spremenila zakonodajo, zato da bi preprečila, da bi se takšna katastrofa ponovila kako bodo poskrbeli za sredstva za odpravo finančne škode, ki jo je povzročila ta katastrofa. Komisija, komisija ni nikoli odgovorila na ta vprašanja. Vesel sem, da imamo sedaj resolucijo, ki um, našteva korake, ki jih je treba storiti, vzpostavlja načelo onesnaževalec plača in predvideva sklad, s katerim bi lahko pokrile, s katerim bi lahko pokrili škodo, ki je nastala zaradi te škode. Gospe Makovej, ni tako, da dobi besedo gospod Kelly. Uh, uh, uh Sedaj govorimo o prenovi akcijskega načrta Evropske unije za enako spolo in krepitev vloge žensk pri razvoju. Oprostite, prva je gospa Morvaj. Hvala lepa. Pri tem glasovanju sem se vzdržala in sicer iz naslednjih vzrokov. Glavni Namen tega poročila je dati na razpolago denar državam v razvoju, ki so pripravljene sprejeti ideje Evropske unije o enakosti med spoloma. No, jaz se strinjam z načelo enakosti med spoloma, sem proti diskriminaciji na osnovi spola, ampak ne gremo oziroma ne govorimo o zadevah, kot so pravica do izobraževanja, prepoved um, spolnih mutilacij. To so nespremljive tradicije. Vendar pa poročilo govori tudi o tem, da je splav človekova pravica in da bi to morale sprejeti tudi države v razvoju. Prav tako so v poročilu odstavki o transseksualnosti, interseksualnosti eh, in želimo prisiliti te države v razvoju, da bi sprejele vsa ta načela in pojave v zameno za denar. To je nespremljivo. Vairākas citas dzīves būtnes mūsu planēta sastāv no. Mamikins, hvala lepa. Uh, svet sastoji iz dveh delov. Mm na eni strani imamo moške, na drugi ženske. Popolnoma jasno je, da morata obe strani biti enakovredno udeleženi pri razvijanju svoje družbe. Tako bi moralo biti tudi na naddržavni ravni. V Evropski uniji nekatere ženske preprosto ne nadzorujejo svojih življenj, so žrtve prisilnih porok, ne smejo se izobraževati, Nujno je, da odpravimo vsakršno diskriminacijo ali segregacijo na osnovi spola. Ne smemo dopuščati situaciji, kjer bi bila ženska edina, ki služi denar za družino. Tako se pa res na vrsti gospod Kelly. Hvala lepa jaz sem skupaj s svojo skupino glasoval za to poročilo in dobili smo veliko večino, 520 glasov za. To kaže na to, da razumemo pomen žensk in enakosti med spoloma. Smo pa bili proti predlogu sprememb 7 in 19 ta dva stavka sta govorila o tem, da bi naj bil splav na voljo kot, plač, kot brezplačna storitev v državah v razvoju. To se mi ne zdi pravilen pristop. Ta dva predloga sprememb smo zavrnili. No, na koncu nista bila sprejeta, tako da smo lahko na koncu tudi glasovali za poročilo. Če bi eh, mednarodno gledano predlagali pravico do splav, potem bi mi bili proti temu. Hvala lepa, sedaj pa poročilo gospe Zaborske. Enake možnosti in enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu. Gospa Šojdrova. Vitam, skutečno. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesela sem, da je parlament obravnaval poročilo v zvezi z enakimi možnostmi in enako obravnavo moških in žensk eh, pri zaposlovanju. To je izredno pomembno, zlasti glede na razlike med plačami med moškimi in ženskami. Gospa Zaborska je upravila odlično delo, izredno cenim njeno delo, predložila je zelo dober predlog samo 344 eh, poslancev je glasovalo za in to pomeni, da nismo mogli doseči širške, širšega soglasja. Eh, vsi se strinjamo s tem, da je treba zagotoviti enakost med plačili moških in žensk, ampak bilo je pa veliko predlogov sprememb, ki kršijo načelo subsidijarnosti sama menim, da sistem kvot ali pa kakšni drugi prisilni načrti niso primerni za podjetja. To ni v pristojnosti Evropskega parlamenta. Nažalost, zato nismo mogli podpreti tega dobrega predloga, ki bi lahko bil zelo praktično orodje za zagotavljanje enakopravnosti med moškimi in ženskami. Sem pa prepričana, da nam bo uspelo uveljaviti vsaj eh, tiste pomembne pozitivne dele tega poročila, ki ga je predlagala gospa Zaborska. Gospa Morva je naslednja. Hvala lepa. Gre za poročilo o diskriminaciji med spoloma. Jaz sem se glas, pri glasovanju vzdržala. Tukaj se pojavlja neka specifična situacija. Eh, poročevalka sama se je vzdržala pri glasovanju. Ni glasovala niti za svoje lastno poročilo. Nekomu, ki gleda na vse skupaj od zunaj, bi se to lahko zdelo čudno, ampak ne pojasnim, zakaj gre. Vedno znova ocenjujemo zunan, torej ocenjujemo posamezna podjetja in o tem se potem poročajo tudi mediji, poročilo gospe Zaborske kaže na to, da je ona morala vključiti izjave o transseksualnosti, homoseksualnosti v tem poročilu, eh, čeprav to ni v skladu z uh, njenimi prepričanji, ona je konzervativna, njeno poročilo so praktično kastrirali, če lahko uporabim tak izraz. In to nas eh, veliko nauči o tej instituciji, ki na vsak način hoče biti politično korektna. Uh, gospod Mamings. Hvala lepa. enakost med spoloma tudi v poklicnem delu je eno izmed najpomembnejših in uh, temeljnih načel Evropske unije. Jasno je, da bi kandidati morali biti torej kandidati za delovno mesto morali biti enakopravno obravnavani, ne glede na spol. To velja tudi za m, mm, za plačila moškim in ženskam. Delodajalci bi morali paziti na to, da zagotavljajo enake možnosti obema spoloma. Um, že osnove biologije nas učijo o tem, da med spoloma obstajajo razlike, ampak uh, to ne pomeni, da lahko dovoljujemo diskriminacijo. Zato sem glasoval za to poročilo. i voted against this report due to the glaring. Eh, glasovala sem proti temu poročilu zaradi kontradikcij v enem eh, delu poročila je govora o kvalifikacijah za delovno mesto druge eh, je govora o kvotih pustimo, da moški in ženske enakovredno tekmujejo za delo na mesto, ne pa da vseljujemo sisteme kvot. Vsi živimo v svobodni družbi in a, družba bo svobodna ostala samo, če bodo ljudje dobili delovno mesto v skladu z njihovimi zaslugami in kvalifikacijami. Nič ni narobe s pozitivno diskriminacijo. Hvala lepa, gospod Kelly. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede na naslov bi pomislil, da bo vsak poslanec podprl to poročilo, ampak jasno je, da se nekateri niso strinjali za določenimi priporočili. To lahko razumem. Samo 344 od 586 poslancev je glasovalo za. To kaže na to, kje smo. Jaz sem glasoval za to poročilo, bil sem samo proti 17. odstavku tega poročila. Tudi moja eh, stranka Fina Gel je glasovala proti temu. Res je treba je poskrbiti za večjo enakost med moškimi in ženskami, zlasti pri pokojninah, pri plačah in možnostih napredovanja. Zdi se mi, da smo naredili že veliko, ampak potrebujemo uh, nova pravila za to, da bomo zagotovili resnično enakovrednost v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Šogor. A jelentésben hangsúlyt kap a munka és a... Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tem poročilu poudarjamo problem pomankanja ravnovesja med družino in poklicnim življenjem. V besedilu je zapisano tudi to, da je ta pritisk eden izmed vzrokov za upadajočo stopnjo rodnosti. Če bo ta še naprej upadala, potem našo družbo čaka zelo žalosten razvoj in veliki problemi v prihajajočih desetletjih. Um, odločitev za otroka je pravzaprav je prav gotovo povezana z um, fleksibilnostjo delovnega mesta, ki ga imajo potencijalne matere. No, uh, pozdravljam izjave v zvezi z um, neenakostjo med plačili. Govornik je bil prekinjen. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa poročevalka uh, Zaborska. Thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Žal mi je, da nisem mogla glasovati za moje lasno poročilo. To obžalujem zato, ker to poročilo vsebuje številna dobra priporočila. Skušala sem opozoriti na to, da obstajajo um, razlike med plačami moških in žensk, že po prvem otroku, na to pa se te razlike še večajo. Skušala sem izpostaviti tudi nekatere druge vidike, recimo zdravstvena oskrba, ki jo nudijo ženske. Zaradi tega so ženske praktično kaznovane. No, pri glasovanju sem se vzdržala zaradi predlogov, sprememb, s katerimi se nisem mogla identificirati. um, položaj žensk ogroža ta spolna ideologija. To bi lahko v prihodnosti privedlo do tega, da še vedno ne bomo, ne bomo mogli odpraviti te plačne vrzeli med moškimi in ženskami. Hvala lepa. Um, za pisnik vam bo na voljo. Eh, če ne bo ugovorov, bo zapisnik eh, vključen v mm, uradni list. S tem, s tem prekinjamo sejo. Hvala lepa.